blaže mehanizme lani. Razmere so torej resne, ampak mislim, da so bile to dobre novice. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Šest predlogov sprememb smo dobili, razprava je konec, glasovali bomo ob koncu naslednje razprave. Naslednja razprava je škandal s prisilnim splavom na kitajskem. Najprej bodo spregovorili pripravljalci najprej gospod Tenak. China. Hvala, ta škandal je res šokanten. Feng Zhanmei so zaprli v Zhengzhou in prisilno je morala splaviti v sedmem mesecu nosečnosti. Sam pa tudi moja skupina obsojamo to barbarsko dejanje. Tudi na kitajskem je prišlo do velikega upora. Žal so splavi zaradi napačnega spola otroka še vedno zelo razširjeni in tudi pokoli deklic, ko se rodijo, so nekaj standardnega. 118 dečkov se rodi na vsakih 100 deklic sedaj na kitajskem in komisija mora poskrbeti, da ne bomo financirali nobene organizacije, ki sodelujejo pri družinskem načrtovanju prisilne splave in prisilna sterilizacija mora biti na vrhu dnevnega reda na naslednjem dialogu EU-Kitajska. Hvala lepa, sedaj pa gospod Petele. Resolucija ima podlago v temeljni vrednoti Evropske zveze, eh, ki jo izraža eh, prvi člen listine o temeljnih pravicah. Ta pravi, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo.

Dejali so mi, da nadaljujete. Okay. E, ta resolucija ima podlago v temeljni vrednoti Evropske zveze. Okay. Ta resolucija ima podlago v temeljni vrednoti Evropske zveze, ki jo izraža prvi člen listine o temeljnih pravicah. Ta pravi, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo primer splava na kitajskem v katerega je bila prisiljena dvaindvajset letna ženska v sedmem mesecu nosečnosti je dejstvo ki zahteva našo pozornost in jasen odnos. izvajanje prisilnih splavov na kitajskem obsojamo kot grobo kršenje človekovih pravic. kitajsko pozivamo k reviziji politike enega otroka evropsko zvezo pa k vključitvi vprašanja prisilnih splavov v dialog o človekovih pravicah v odnosih eh, s kitajsko. E, evropski davkoplačevalci si morajo biti popolnoma na jasnem za kaj je uporabljen njihov denar in uporabljen je lahko samo v skladu z našimi vrednotami in načeli. dejstva eh, so eh, je Eh, da eh, so eh, ugrabili 22-letno Feng Yan Mei in jo prisilno odvedli v bolnišnico na prisilni splav. Potem so izvedli, izvedli preiskavo in pomembno je povdariti, da, da se je to zgodilo zlasti zahvaljujoč spletni kampanji. V tem konkretnem primeru. Naj vas spomnim, da eh, na podlagi konferenci, mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju je potrebno, potrebno omogočiti eh, eh, parom, da se lahko sami na podlagi vseh informacij odločijo za rojstvo otroka tudi v skladu z družinskim načrtovanjem in tu ne more biti prisile. In in eh, izražamo sožalje družini, eh, družini eh, žrtvi, žrtve in tudi zahtevamo zaščito za te žrtve. Prav tako je potrebno obsoditi prakso prisilnih, prisilnih splavov, zlasti torej zaradi, zaradi politike enega otroka. Hvala lepa hvala lepa gospa šake ima besedo eno in pol minute hvala gospod predsedujoči eh, komisarka eh, kolegi eh, Prejšnjega meseca je javnost izvedela, da je bila ograbljena mlada ženska zaradi prisilnega splava, vendar pa to nikakor ni bil inci, eh, eh, eh, incident, kajti infanticid. Eh, kakor, eh, kakor tudi vsi ti eh, splavi na podlagi spola, ki se odvijajo na kitajskem. Ti selektivni splavi so vodili tudi k demografskim neravnovesjem. 40 milijonov deklic, ki se ne rodi, ponavljam, 40 milijonov. In naj. Družine bi eh, morale imeti možnost, da na varen eh, način lahko ustvarjajo svoje družine. Pomembno tudi je, da imajo vse eh, ženske dostop eh, do reproduktivnega zdravstvenega varstva, kamor sodita tudi načrtovanje družine in njega pri porodu. In eh, sedaj je prišlo, potrebno je tudi začeti sistematično preiskovati, kaj se dogaja na kitajskem. In ta primer, ki je sprožil toliko razprav na kitajskem in druge, eh, se. Eh, je eh, pravzaprav eh, to bilo možno oziroma se je zgodilo zaradi interneta. Hvala lepa, gospa Šake, za minuto in pol, gospa Vrča. Hvala. Gospod predsedujoči, pravica vsake ženske, da razpolaga svojim telesom, je temeljna pravica. Uporabljati to v politične namene ni vredno tistih, ki, zavze, ki pravijo, da se zauzemajo za človekove pravice v smislu eh, splošne deklaracije o temeljnih pravicah in tudi o konvenciji za, eh, za eh, odpravo vseh oblik diskriminacije žensk. Potrebno tu je eh, boj, ki eh, trenutno poteka, potrebno je eh, vse prihaja do najrazličnejših poskusov. In eh, Feng Janmej je eh, doživela eh, tak prisiljen splav in to je grozljivo. To je potrebno obsoditi, kakor tudi vse prakse, ki preprečujejo ženskam, da se lahko svobodno odločijo, ali bodo imele ali ne otroka. Vse to je sprožilo široko razpravo na kitajskem. Trenutno poteka preiskava. In, eh, Kitajska se bo soočila zaradi svoje politike eh, enega otroka eh, demografsko situacijo, ki še nikoli nismo bili priča na svetu. In Potrebno je spodbuditi tisti, ki eh, se, ki se temu zoprstavljajo in želejo, želijo spremembe, potrebno jim je pri tem pomagati. Hvala lepa, gospa Veržja. Gospa Veržja, ali boste sprejeli vprašanje gospoda Megalskega?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 tu, eh, tako kot tudi moški. Ali menite, da je eh, fetus zarodek del ženskega telesa in kdaj? In ali je otrok po rojstvu še vedno del ženskega telesa? Hvala lepa, gospod Vršija. Dragi kolega, ta razprava o pravici eh, do, eh, do fetusa, se sem za pravico žensk, da lahko svobodno razpolagajo svojim telesom, pri tem ustrajam, eh, prenehajmo s to lažno razpravo in nehajmo s tem na teh sestankih, ne, smem, ne sme se teh vprašanj instrumentalizirati. Gre za Primer ženske, eh, kjer eh, je do tega prišlo, zato ker se ne spoštuje njenih pravic. Branimo ženske in ne skušajte uvesti v to razpravo druge vrste razpravo, ki nima nič opraviti s to temo. Hvala lepa, gospod Veržija. Gospod Poselt še ima vprašanje za vas. Ali ga spremete? Gospod Poselt. Filip. Hvala lepa, gospa Verja, sploh vas ne razumem. Sploh ne gre za, da sta to dve isti stvari. Bom ponovil vprašanje. Ali je nerojen otrok v sedmem mesecu, ponavljam, v sedem, sedmem mesecu, bitje, ki ima pravico do življenja ali ne? Torej, ali ima sedemmesečni otrok, ki je še nerojen, vprašanje, ali pravico do življenja. Kakšno je vaše mnenje o tem? Pa kolegi držijo. Kolegica Vržja. Zelo jasni ste, dragi kolegi, želijo pravico fetusa do življenja, nasprotujete pa splavu. Sama pa zagovarjam pravico žensko, da razpolaga svojim telesom. Na njih je, da odločajo in moški jim ne morejo prepovedati, kaj bodo počele svojim telesom. Hvala lepa, gospa Verižija. To so bili avtori resolucije, sedaj pa v imenu skupin gospa Esaja. Puhemies. Kiinan yhden lapsen politiikka. gospod predsedujoči. Eh, politika enega otroka na Kitajskem je spet eh, razkrila vso eh, krutost v primeru te, tega para. Imela sta že enega otroka in Kitajska krši pravice, človekove pravice, pravice žensk in to je groba kršitev teh pravic. Družina lahko ima otroka, vse to pa vodi k splavom, ko je prišlo do abortiranja na milijone otrok in sicer enostavno zato, ker so to bile deklice. Nekdo je že tudi omenil, 40 e, milijonov žensk bo primankovalo v kitajski družbi. In temeljna pravica vsakega oseba je, osebe je, da se rodi na tem svetu. Hvala lepa, gospa Esaja. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Senišin. Hinska politika je. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kitajska politika enega otroka je izraz kršitve temeljnih človekovih pravic in eh, skozi eh, te samo eh, selektivne splave. In leta 2011 je 11 odstotkov Kitajcev sploh ni vedelo, kaj so to kontraceptivna sredstva. Na tisoče splavov se upravi vsako leto. In le izobraževanje, pa tudi drugi pristopi lahko preprečijo to kruto dejavnost, ki poteka proti ženskam. In noben organ, državni organ, nima pravice, da pripelje do te situacije prekinitve, nasilne prekinitve nosečnosti. Gre za obliko totalitarnega režima to je nespremljivo, nespremljiva kršitev človekovih pravic. In eh, to tudi škoduje eh, zdravju žensk, umirajo zaradi tega in pogosto prihaja do trpinčenja. In ni čudno, da, eh, eh da je število prebivalcev vse večje na kitajskem. Eh, In dejstvo je, da morajo kitajske oblasti čim preje revidirati svojo politiko. Hvala lepa, gospa Senišin. Sedaj pa gospa Ujuland. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, eh, ugrabitev Feng Janmei eh, in ta, ta prisilni splav je bila groba kršitev njenih človekovih pravic. In sicer se je to zgodilo sa strani eh, Um, občinskih organov. Kitajci bi morali v polni meri to preiskati, preiskati tudi prakso sterilizacije, ki, ki eh, poteka po državi. In eh, Tu eh, so eh, tudi okrepi, ki so bili sprejeti za izvajanje eh, te politike. In zato bi morali izrabiti ta primer, da bi, da bi potem to privedlo do revidiranja te politike. Kitajska bi morala več investirati tudi v izobraževanje in uporabo kontra, kontracepcije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ujland. Gospod Šliter, vam lahko pomagamo? <laughs> yes, your... Poskrbite, da ne boste izgubili tudi svoje prtljage. Naslednji je gospod Paška. Hvala lepa. Priča smo neverjetni in grozni kombinaciji predpisov in brezsrčnih uradnikov, ki dejansko izvajajo te predpise. Politika enega otroka na kitajskem je že dejansko od države sprejeto nasilje. nikakor ne bi smeli izvajati nasilja nad državljani. Odločitve o številu otrok, o načrtovanju družine, to so odločitve, ki jih morajo sprejeti odrasli. Država lahko ponuja informacije ali pa ljudi materialno motivira. Primer prisilnega splava je postal znan zahvaljujoč internetu. To pa prav gotovo ni edini primer družinske tragedije na kitajskem. Če Kitajska sama priznava, da je takšno dejanje nemoralno, potem je naša obveznost, da to obsodimo in ustrajamo na tem, da Kitajska ukrepa. Hvala. Hvala, gospod Paška. Sedaj pa gospod Obermajer za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Slišali smo slike o prisilnih splavih, mislim, da to poznamo vsi. Ženska je bila z drugim otrokom noseča sedem mesecev, pa vendar je morala splaviti. 40 tisoč huanov bi morala plačati, pa tega ni mogla plačati, zato so po treh dneh prišli moški, ki so ji ubrizgali smrtonosno injekcijo. To je nesprejemljivo. Leta 1979 je Kitajska sprejela politiko enega otroka in Združeni narodi ocenjujejo, da je bilo preprečenih 400 milijonov rojstev še celo na podeželju se izvajajo nezakonati splavi. Mislim, da bi morali še naprej izvajati dialog s Kitajsko in če je Kitajska resna, oziroma če Evropska unija resna, bi morali prepovedati uvod, izdel, uvod izdelkov iz Kitajske, dokler Kitajska ne bo spremenila svoje politike na tem področju. Hvala. Kolegi. Hvala, gospod Obermajer.

Dejstvo je, da se moramo boriti proti temu pojavu prisilnih splavov, eh, kajti na ta način ubijajo otroke in to je povsem nesprejemljivo, eh, da je lahko ženska podvržena prisilnemu splavu. In jasno lahko vidimo, da Eh, gre za izvrša, eh, izvrševanje politike enega otroka z drakonskimi ukrepi in potrebno je narediti vse, da se to ne ponovi v prihodnje. In gre za bistveno spoštovanje človekovih pravic in eh, kaj ti Dejstvo tudi je, da je vse več nasprotovanje politike enega otroka in, ma, eh, eh, mla, eh, in mlade ženske na kitajskem živijo v strahu zaradi tega. To je nespremljivo. Hvala lepa, gospod Sonik. Sedaj pa gospod Angelili. Prezidente. Gospod predsedujoči. Politika enega otroka na kitajskem je pripeljala do nadzora rojstev za katerega se uporabljajo nasilni in prisilni ukrepi, kot so prisilni splav in prisilna fertilizacija, Kdor eh, spočne otroka in preseže kvote, ki jih je določila država, je kaznovan z zelo visokimi globami. In če se pa upira temu, je predvidena tudi zaporna kazen in tudi porušenje hiše. To je, eh, so res primeri kršenja človekovih privic, eh, prekinitev nosečnosti za žensko samo zato, ker nima upravne odločbe o privolitvi za nosečnost se strani vlade. Za eno žensko je tak postopek, eh, če milo rečemo, zelo traumatičen. In eh, mednarodna organizacija za zdravje ugotavlja, da je med ženskami na kitajskem izredno visoka stopnja samomorov, bistveno višja kot pri moških. In eh, takšne prekinitve nosečnosti so res primeri detomorov. Hvala. Sedaj pa gospa Škrdljevska. Prevodničonce. Parlament Evropejski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. ILS e v, v resoluciji, ki bo danes prejeta, bo izrazila svoje stališče do kitajske politike v zvezi s plavom. In politika enega otroka eh, predstavlja jasno kršitev človekove, človekovih pravic in integritete eh, ženskega telesa. To je politika, ki jo uporabljajo proti eh, ženskam, namreč skozi ustrahovanja in s prisilnim splavom je izvajanje pritiska na bodoče matere. Vemo tudi za primere, ko bi taki zarodki že bili sposobni življenja. In veliko število tovrstnih fetusov v Evropi, na primer, bi že lahko živelo. To ni način, kako voditi, kako načrtovati družino. Hvala lepa, gospa Škirljevska. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Tudi tukaj se vas je prijavilo k besedi precej več, kot je predvideno. Tudi tokrat se bom omejil na tiste kolegice in kolege, ki zaenkrat še niso prišli do besede. Začel bo gospod Galer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Politika enega otroka vodi do splavo. Če se to zgodi, moramo to obsoditi, ne glede na to, ali je bilo to požegnano strani države ali pa so uradniki samo menili, da je tako. Hvala internetu, da tega ni mogoče več skriti. Pozitivno se zdi tudi, da oblasti želijo vključene kaznovati. Žal pa je to le en pozitiven primer, kajdi. Ljudje na kitajskem se ne morejo sklicevati na univerzalne človekove pravice in na zaščito strani države. Zato moramo zadeve tematizirati in se z nami je dolg. Pisatelji, novinarji, tibetanci, drugi verniki in tudi druge skupine državljanov. Zato je prav, da je to vedno znova na dnevnem redu in da vedno znova iščemo dialog s Kitajsko. Hvala. Danke. Hvala lepa, gospod Galer. Sedaj pa gospod Zaborska. Pan predseda, pani komisarka. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. V svetu smo šokirani, ko smo izvedeli, kaj se dogaja na kitajskem. To je kršito človekovih pravic. Zato je prav, da o tej temi spregovorimo s Kitajci na dvostranski ravni. Ženska je bila praktično ugrabljena in prisiljena v splav. To je posledica načrtovanja družine na kitajskem. To je zelo slaba politika, vendar davkoplačevalci jo vseeno morajo podpirati. Zato si želim, da Evropska unija ne bi več financirala tistih organizacij, ki pod pretvezo reproduktivnega zdravja podpirajo splav. Hvala. Hvala lepa, gospod Zaborska, sedaj pa gospod Skena. Mr. President, the um, one. Gospod predsedujoč, ta politika enega otroka na kitajskem je bistvo problema in eh, to eh, izvajanje te politike in, eh, na, pa je našlo svojo ekstremno obliko v prisilnih splavih. In vemo dejstvo, da bi morali opustiti nasploh to politiko, vendar pa potem pride do takega primera, najmanj, kar lahko eh, pričakujemo, da se to obsodi. In Kitajci bi morali spoznati, da so določene oblike politike, ki enostavno ne, eh, ne morejo delovati. In, eh, Podobni socialni standardi bi morali veljati posod in čas je, da to spoznajo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Gžip. No, pa kolega Čip. Gospod Čip, ni ga več. Dobro. Gospod Posel bo zaključil postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega. Den. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Politika enega otroka na kitajskem je povezana z pojavom, ki ga je opisal gospod Šolnicin in to je diktatura laži kitajski režim trdi, da gre tukaj za ukrep na lokalni ravni. Tega ne smemo sprejeti. Gre za sistematično že desetletja trajajoče ozračje, ki velja na celotni ravni. Dokler bo veljala politika enega otroka, bodo potekali tudi prisilni splavi in sterilizacije. In to je tisto v zvezi s politiko enega otroka zagotoviti moramo, da bodo tako moški kot ženske odločali o tem, koliko otrok bodo imeli. Zaščititi pa moramo tudi pravice nerojenega otroka. To velja po vsem svetu, tudi to je ena od univerzalnih človekovih pravic, pravica do življenja od začetka do naravne smrti. Tudi tukaj moramo paziti na to. Pri nas ni nobene prisile in zato moramo poskrbeti, da ljudje ne bodo ubiti še v telesu svojih mater. Ampak danes smo tukaj, da obsodimo politiko na kitajskem. Hvala. Hvala, gospod Posred. Gospod Lunaček. Postopkovno vprašanje. Najprej ste rekli, da bodo besedo dobili tisti, ki še niso spregovorili moja kolegica Kil Nielsen je prav tako želela spregovoriti, niste ji dali besede, gospod posel pa je že spregovoril, imel je vprašanje v okviru postopka modrega kartona, pa vendar, zato prosim, da date besedo še gospe Kil Nielsen. Meine, Luna. Gospa Lunaček, postopek pritegnite pozornost predsedujočega je tukaj zato, da bi bila razprava nekoliko bolj živahna kdo bo spregovoril, ni mogoče določati strani skupin. Ampak postopek modrega kartona je drug instrument tega, da bi bile razprave nekoliko bolj žive. Vem, da je se gospod posod že oglasil, ampak ne v okviru postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Gospa Kil Nilsen je spregovorila kot redna govornica, lahko bi sicer prihranili več časa, ampak poskusim, poskušam biti konsistenten in mislim, da nikogar nisem obravnaval nepošteno. Razprave se da konec, na koncu bo spregovorila še gospa Hedegard. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslovanci. EU eh, se zaveda in je seznanjena s tem nedavnim škandalom, s prisilnim eh, splavom eh, gospe Feng Jan Mei, o kateri o čemer ste eh, govorili danes. Eh, potem je gospa Pan Chun Yang iz eh, pokrajine Hjanču in še drug primer, ki sta bili noseči 8 mesecev in 5 mesecev in ki so bili prisiljene v prisilni splav aprila meseca. In EU se je seznanila eh, s tem, da so kitajske oblasti obsodile eh, ta primer in eh, objavile začetek preiskave in tudi eh, kaznovanja odgovornih. Prišlo bo do široke preiskave v 19 pokrajinah, Eh, kjer, eh, v katerih so eh, poročali o kršitvah. Ne glede na to pa Evropsko unijo skrbijo poročila o tem, da je družina Feng Jan Mei žrtev nadlegovanja in spričo teh razmer, zato bomo še naprej zelo natančno Eh, in odblizu spremljali eh, ta primer. Prisiljevanje eh, žensk je nekaj, kar je nezakonito na kitajskem, je, gre pa za nekaj, kar dejansko predstavlja problem na terenu in eh, v okviru zadnjega zasedanja oziroma zadnjega dialoga 29. maja v Bruslju, ko je Evropska unija pozvala kitajske oblasti, da sprejme lokalne ukrepe, da bo družinsko eh, da bo eh, družinsko načrtovanje v skladu z obveznostmi s prijetimi obveznostmi. Posamezniki, aktivisti in eh, pravniki, ki so javno kritizirali te prakse in ki se soočajo z represivnimi okrepi. Evropska unija osporava pravno podlaga, podlago eh, za eh, take ukrepe in eh, tudi, ko se eh, preprečuje tistim, ki bi želeli eh, ponuditi pomoč v takih primerjih. In po izpustitvi iz, po štirih letih iz zapora pa je gospa Čajnan bila potem v hišnem priporu. EU je sprožil tudi eh, primer Mao Fanhanga, ki Eh, to je eh, tudi eh, znano v Evropi. Kitajske oblasti smo pozvali, da se izogibajo trpinčenju oziroma nadegovanju sa strani policije in skratka, da se to izrazi kitajskim oblastem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisarka Hedegard. Šest predlogov resolucij smo dobili. Razprava je konec. Glasovali bomo sedaj. Začeli bomo.